Um, I'm afraid there's going to be a five minute delay, uh, as. Pet minut poznaj bomo začeli, kaj ti socialisti morajo še <clears throat> sprintati svoj glasovalni seznam. Pet minut poznaj bomo začeli. Ena skupina še nima svojega glasovalnega seznama. Se pravičujem za to zamudo. Bomo začeli čim prej. I think the situation has been um, sorted. Mislim, da je problem rešen. Right, if we start uh, with the Zimmer report. Najprej poročilo Zimmer, pojena oblika revščine žensk v Evropski uniji imate vsi svoje glasovalne kartice, sama mislim, da imam kar pametno. Peti predlog spremembe. Šesti predlog spremembe. Kdo je za, proti? Sprejeto. Sedem je brezpredmeten. Osmi predlog spremembe, ustni predlog, ki spreminja women v residence. Osmi predlog spremembe, kdo je za? Proti? Sprejeto. Deveti predlog spremembe, kdo je za? Proti? Sprejeto. Kompromis A, za? Proti? Sprejeto. 10, 11, 12, 13 so brezpredmetni, 14 je bil umaknen, 15 ni dopusten, 16 brezpredmeten, 17 sedaj, 17, kdo je za? Proti? Sprejeto. Usni predlog, spremembe. 18 črta se. Most of which are women. Kdo je za? Proti? Sprejeto. 19. Kdo je za? Proti. Bomo preverili. Kdo je za? Proti. Sprejeto. 20. predlog sprememb. Kdo je za? Proti. Sprejeto. 21. Za. Proti. Sprejeto. 22. Za. Proti. Bomo preverili. Glasujemo. Elektronsko glasujemo. Vi nimate glasovalne kartice? Konec glasovanja. 18 za 11 proti 10 vzdržanih sprejeto. D popravlja, popravljam. B, kompromisni predlog, je brezpredmeten, sedaj pa 23, brezpredmeten, 24, tudi brezpredmeten, vse, brezpredmetno vse do, samo da najdem številko. 30 je umaknen, 31 je z ustnim predlogom spremembe, ki spremenja naslednje. Of women in particular single mothers and notably, and notably single parents. Kdo je za? Proti? Sprejeto. 32. Kdo je za? Proti? Sprejeto. 33. Za? Proti? Sprejeto. 34. Za? Proti? sprejeta. Oziroma bomo preverili, se pravčem. Nisem štela vzdržanih. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Šestnajst za, 23 proti, brez vzdržanih, zavrnjeno. Kompromis C za, proti, vzdržani. Štirintrideset je bil zavrnen, zato še enkrat glasujemo o kompromisu C za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa 38, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. 39, z ustni predlogom spremembe, imate to v dokumentu, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 40, kdo je za, proti, vzdržani zdržani, sprejeta. 41. Z ustni predlogom spremembe imate tu. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeta. 42. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? Bomo preverili. Glasujemo. 42. konec glasovanja. 20 za, 22, gospod Sirko skupaj, 22 proti. Oziroma, gospa sedaj ima kartico 21, ampak še vedno potem zavrnjeno. Eh, ko prišel je predlog spremembe D, do je za, proti, zdržani, sprejeto. Zdaj pa 48, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. 49, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. 50 za, proti, vzdržani sprejeto. 51 začrtane, kdo je za, proti zdržani, zavrno. E, kompromis je predlog E, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Sedaj pa 53. To je dodatek k kompromisu E, kdo je za, proti, bomo glasovali. Glasujemo 53. Konec glasovanja. 19 za, 24 proti, zavrnjeno. 56, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 57 za, proti, vzdržani, sprejeto. 58 za, proti, vzdržani, sprejeto. 59. Z ustnim predlogom spremembe imate v dokumentu, kdo je za, proti vzdržani. Protokolno vprašanje? Ne med glasovanjem, prosim. Razen, če se to nanaša na to glasovanje. Se. 59, ko gre za ustni prevod spremembe, ki črta in which women are more widely employed. Ne vem, ali želite govoriti o tem, če ja, lahko procesno, če ne pa ne. 59 je za, proti bomo glasovali od 59. Konec glasovanja. 32 za, 11 proti, sprejeto 60. Kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto. 61, kdo je za. 9 proti, vzdržani, sprejeto. 62 je za, proti, vzdržani, sprejeto. 63 za, proti, vzdržani, sprejeto. 64 je za, proti, vzdržani, sprejeto. 65 z ustni predlog spomembe. 65 je za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani sprejeto. 66, kdo je za? Proti? Bomo preverili 66. Glasujemo. Tukaj. Prosim, če nekdo glasuje iz IPP. E Bomo še enkrat glasovali. 66 glasujemo. Konec glasovanja. Konec glasovanja. Upam, da je prav številke. 19 za, 24 proti, zavrnjeno. 67, kdo je za, proti. Bomo glasovali o 67 kartecen izid. Glasujemo. Konec glasovanja. 36 za, 7 proti. Ni bilo tako tesno. Pa še eno zdržanje. Sprejeto. 68. Zustni predlog spremembe. Imate dokument, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 69 za, proti, vzdržani, sprejeto. 70 za, z ustni predlog spremembe, za, proti, vzdržani, sprejeto. 71 za, proti, bomo glasovali. 71. Glasujemo. Konec glasovanja. 24 za, 20 proti, brez vzdržanih sprejeta. 72 za, proti, vzdržani sprejeto. 73 brez umaknen, 74 eh, z ustnim predlogom, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. 75 za, proti glasujemo 75. Konec glasovanja. 19 za, 24 proti, brez vzdržanih, zavrnjeno. 76 za, proti, vzdržani, sprejeto. 77, pa da 80 je vse omakljeno. 81 za proti, vzdržani sprejeto. 82 ustni predlog spremembe za, proti, vzdržani sprejeto. 83 omaken, potem uvodne izjave 1 za, proti, vzdržani sprejeto. 2 omaknjena, 3 za, proti, vzdržani sprejeto sprejeta. Štiri za, proti, stržani, sprejeta. Elektronsko glasujemo o celotnem poročilu. Glasujemo, gospa Lin, eh, sedaj bi rada na postopkovno vprašanje. V glasovanju se znamo je večja napaka pri kompromisu B. 22. predlog spremembe ne bi smel dati na glasovanje, ne bi smel dati na glasovanje pred kompromisom, kajti tukaj ne gre za celotno črtanje, ampak za samo delno črtanje. Kompromis B, bi, o ne bi morali glasovati pred 22. predlogom spremembe. I'm informed that Amendment 22 departs. 22. Gre dlje kot pa um, tisto začetno besedilo, zato smo ga dali tako na glasovanje, kot smo to storili. Glasujemo o celotnem poročilu. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. 44 za, 3 proti čestitke. Prčovaki Cimer. Gospod Srkes, postopkovno vprašanje. Mikrofon. Puede ese debate señalar que el Grupo Socialista le hubiera gustado. Lepa. Skupina socialistov bi šla glasovati za kompromisni predlog B, pa smo se zmotili in se vzdržali pri 22, ker smo mislili, da 22 ni bil nezdružljiv s kompromisnim predlogom B. Ampak prosim, da v zapisnik upišete, da smo socialisti bili za kompromis B. Zelo jasno smo povedali. 22 je bil sprejet, potem B je postane predspredmetna, to je bilo jasno zapisano na glasovalnem seznamu, če ste imeli težave prej, bi morali to že prej omeniti, to ste že videli potem na glasovalnem seznamu. Lepo Fontanja, gospa. Grupo popularno se pa salomismo. Tudi EPP se je to zgodilo. Tam je bila napaka, nismo želeli glasovati za 22, smo pa želeli glasovati za kompromisni predlog B. Lahko bi to vsaj potem zapisali v zapisnik, da je prišlo do določene zmede pri glasovanju, prosim. Glede, vsi ste imeli možnosti, da pogledate glasovalni seznam prej. Mm, vse skupine ste dobile glasovalni seznam, lahko ste si označili, zakaj glasovati in morali bi videti, da če je 22. predlog spremembe je sprejet, potem kompromis postane brezpredmeten kompromis B, seveda. Zato ne bo več postopkovno vprašanje o tem, sedaj pa Mane Harkin, BDP in več, merjenje napredkov v svetu, ki se spreminja. Točka 10. Marjan Harkin. Right, just after I get my tea. Uh, compromise C. Kompromisne predstavljene C. Kdo je za? Proti? zdržani. Glasujemo C, kompromis C. Konec glasovanja. Za 24 proti 18 sprejeto. Drugo potem postane brez predmetov, sedaj 20 brez predmetno. Sedaj pa 5, 8, 20, kdo je za, proti, bomo glasovali o amatmaju 20. Konec glasovanja. Za 19, 25 proti. Zavrneno. 21 za. Proti. Ponovno moramo elektronsko preveriti. 21. Glasujemo. Konec glasovanja. 15 za, 26 proti, zavrnjeno. 22 je za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Kompromisni predlog. D za proti. Bomo preverili. Kompromis D, glasujemo. Konec glasovanja. 25 za, 20 proti, sprejeto, 23 brezpredmeten. Vse do kompromisa E je brezpredmeten, sedaj pa kompromis E za proti. Ponovno bomo morali preveriti kompromisni predlog spremembe E. Konec glasovanja. Trindvajset za, enaindvajset proti, sprejeto. Potem pa trideseti predlog spremembe, kdo je za proti. Ponovno bomo morali preveriti 30. En EVP preveč. Še enkrat bomo morali glasovati. Še enkrat glasujemo o 30. konec glasovanja za 23, 18 proti, 2 vzdržana sprejeto, 31 za proti. Ponovno bomo morali preveriti. 31, glasujemo za, glasujemo. Konec glasovanja. 24 za, 21 proti, sprejeto, 32 za, proti, vzdržani, sprejeto, 33 za, proti, vzdržani, sprejeto, 34 za, proti, vzdržani, sprejeto. Četrti odstavek, kompromis F, za, proti, bomo morali glasovati kompromis F. Glasujemo. Konec glasovanja. 26 za, 20 proti, sprejeto. Tako gremo vse do. Dvainštirideset. Dvainštirideset, do je za. Proti. Vzdržanje sprejeto. 43 za, proti. Bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. 31 za, 15 proti. Sprejeto. 44. Brez predmeten. 45 to je za. Proti zdržani, zavrnjeno. Kompromis G, za, proti, zdržani, sprejeto. Zdaj pa 51 za, proti, ponovno bo treba preveriti, 51 glasujemo. Konec glasovanja. 19 za, 27 proti. Zavrljeno. 52 za, proti. Zdržanje spredo. Kompromis H za, proti. Zdržanje spredo. Sedaj pa I. Kompromis I, kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Sem pesec je dodatek, sem pesec je za, proti, bomo glasovali o sem pesec. Glasujemo. Konec glasovanja. 19 za, 27 proti, zavrnjeno. 60 je za. Proti. Ni jasno. Bomo glasovali. 60. Glasujemo. Konec glasovanja. 19 za, 27 proti, 61 za proti. Zavrnjeno. 62 za, proti. Mislim, da je zavrnjeno, ampak vseeno moramo glasovati. 62. Konec glasovanja. 24 za, 22 proti, sprejeto. 63 je združljiv z 62. Kdo je za? Proti. Zdržani sprejeto. 64, kdo je za? Proti. Zavrnjeno. 65 za. Proti. Sprejeto. 66 za. Proti zavrnjeno. Ena navedbe, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, mislim, da je sprita. Dva, za, proti, vzdržani, sprejeto. Tri, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis A, za, proti, vzdržani vzdržane, sprejeto. Tako, gremo se do kompromisa J. Ja, do J. Kdo je za? Proti? Bomo glasovali o kompromisnem predlogu spremembe J. Konec glasovanja. 25 za, 21 proti. Sprejeto. K. Kdo je za? Proti. Zdržanje. Sprejeto. 14. Vodna zjava. Kdo je za? Proti. Bomo preverili. 14. Glasujemo. Konec glasovanja. 15 za, 27 proti, zavrno. B, kdo je za, proti, zdržanje, sprejeto. In tako še. Končno glasovanje. Pomensko glasujemo. Konec glasovanja. 26 za, 5 proti, 15 vzdržanih. Spremno čestitke, Marjan Harkin. Sedaj pa Jean-Luc Melamies, izvajanje direktive storitve 2006. 1, 2, 3, kompromis C, to je za, proti, vzdržanih sprejeto. 15 dodatek. To je za, proti. Bomo morali glasovati o 15. predlogu spremembe. Glasujemo. Kdo je? Konec glasovanja. 18 za, 26 proti, zavrnjeno.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 22 za, 22. To se mi je že zgodilo, to je pri pravi državu. O tem smo že glasovali. Sedaj je kompromis D. Za. Proti. Bomo morali glasovati o tem. Kompromis D. Glasujemo. Konec glasovanja. 22 za, 21 proti, 2 vzdržana, sprejeto. 25, 2 za, proti. Pravno, to se ni zid. Ne vem, ali ste vsi dvignili svoje roke. 25 glasujemo. Konec glasovanja. 20 za, 25 proti, zavrno, 26 za, proti, vzdržani, zavrno, 27 za, proti, vzdržani, zavrno, 32 za, proti, vzdržani, zavrno, Bomo preverili. 32. Nisem ravno pripričana, kakšen je bil rezultat. Ja, jasno, 33 za, 12 proti. Sprejeto. 31 brezpredmeten. 35 prav tako. 33 prav tako enako tudi ustni predlog spremembe. Vse do 36. 36 je za. Proti? Nejasno. Glasujemo 36. Konec glasovanja. 29 za, 15 proti sprejeto. 37. Za, proti, zdržanje, zavrno. 38. Za, Osmintrideset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 39 za, proti, vzdržani, zavrno. Kompromis E, za, proti, vzdržani, sprejeta. 46 za, 46, ja. Za, proti, vzdržani, Jasno, bomo preverili. Mislim, da je zavrnjeno, ampak vseeno glasujemo. 46, glasujemo. Konec glasovanja. 24 za, 19 proti, sprejeta. 47 za, proti, vzdržani, sprejeta. 48 za, proti, Ni jasno. Glasujemo. 48. Konec glasovanja. 22 za, 20 proti, eno zdržan, sprejeto. Kompromis F, kdo je za, proti. Ni jasno. F, glasujemo. Konec glasovanja. 20 za, 25 proti. Zavrljeno. To pomeni, da moramo glasovati o 49 za, proti, držani, sprejeti. brez predmeta, vse do obrisa A, za, proti, zdržani, sprejeto. Vse do šest, štirinest, ni bil sprejet. Šest, glasujemo, za, proti, proti, ponovno tesen izid, zato moramo glasovati o številki šest. Konec glasovanja. 20 za, 21 proti. Sprejeto. 7 za, proti. Mislim, da je rezultat isti, ampak vseeno moramo preveriti. 7 glasujemo. Konec glasovanja. 25 za, 20 proti. Sprejeto. B, kompromis B, za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa še 10, za, proti, vzdržani, sprejeto. In še končno glasovanje. Glasujemo o celotnem poročilu. Konec glasovanja. 40 za, 1 proti, 4 vzdržani. Čestitke poročevalcu. Uh, Sedaj pa uporaba sredstva Evropskega sklada za prilagoditev globalizacije. Tukaj imamo kar dve poročili. Lahko o njih skupaj glasujemo, kdo je za, proti, sprejeto. Hvala. In s tem zaključujemo glasovanje. Zdravljamo. No, no. Uh, uh, Sedaj pa kratek petminutni odbor, tako da prispe um, kolegica iz Evropske komisije. Prosim, da se vrnete čez pet minut, ko bomo govorili o pilotnih projektih v pristojnosti odbora. Hvala. Hotela sem samo povedati, da še vedno pričakujemo predstavnico Evropske komisije, ki bo govorila o pilotnih projektih. Upam, da ne bo trajalo dolgo.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 Okay, thank you. Uh, let's get back to... Hvala. Torej, vračamo se k delu in sicer imamo izmenjavo mnen z predstavniki komisije o pilotnih projektih. In sicer bom besedo predala takoj gospodu Nikolaju Žiberu Moranu iz Generalnega direktorata za zaposlovanje. Izvolite. Thank you, uh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Če mi dovolite, bom govoril svoj materni jezik, francosko. Euh, Zelo vesel sem, da lahko predstavim zaključke komisije v zvezi z izvajanjem pilotnih projektov nimam ravno veliko časa, to vem, zato gospa predsednica predlagam, da najprej nasplošno predstavim izvajanje pilotnih projektov, predvsem se bom sredočil na to, kaj se je potrebno naučiti iz tega in potem tudi povedal, kakšna so priporočila in potem drugič bom, bom odgovoril na vprašanja, članov tega odbora v zvezi z posameznimi pilotnimi projekti. Tukaj imam tudi nekaj kolegov, ki bodo prav tako lahko odgovorili na vprašanje v zvezi z nekaterimi posameznimi pilotnimi projekti. Sedaj pa kar naslednja prosovnica, prosim. Najprej naj vas nekaj spomnim. Danes govora o osmih pilotnih projektih, o trih eh, večjih temah. Prva večja tema je zaposlovanje in mobilnost, druga delovni pogoj in tretja zaščita renljivih oseb. Gre za osem pilotnih projektov, kot sem omenil, sedem jih izvaja mm, generalna direkcija za zaposlovanje, enega pa direkcija Sanko, torej za zdrave. Ta zadnji, osmi pilotni projekt GDSanka se nanaša na zaposlovanje v zdravstvenem sektorju. Največji del teh pilotnih projektov ima proračun milijon evrov. Večino teh projektov smo napovedali leta 2010, dva projekta pa smo sicer začeli že leta 2008. Večino teh projektov smo začeli leta 2010, kot sem omenil. To pomeni, da komisija sedaj počasi začenja izvajati te projekte. Rezultati teh eh, projektov še niso na voljo, zato danes še ne morem predstaviti konkretnih rezultatov večine teh pilotnih projektov. Kot rečeno, ti pilotni projekti še tečejo. Izvaja jih komisija v okviru znanih mehanizmov javnih razpisov in drugih predlogov. Najprej naj predstavim mobilnost in pa integracijo delavcev, tretji pilotni projekt. Ta projekt smo začeli izvajati z smernicami EURES. Toliko glede mehanizma, potem kaj še želim podariti. Četrti pilotni projekt se nanaša na negotova delovna mesta. Ta naj bi trajal do leta 2011. Eh, k temu bomo pridružili še nekatere druge ukrepe. Nekateri drugi projekti pa se bodo že končali mm, nekoliko prej ali pa jih bomo še nekoliko zavlekli v leto 2011. Naslednja prostornica, prosim. Sedaj pa nekaj besed o tem, kako komisija izvaja pilotne projekte kot rečeno, imeli smo javne razpise. Objava teh javnih razpisov je naletela kar na veliko zanimanje javnosti. Zato smo dobili kar veliko različnih predlogov, različnih ponudb. Nasplošno je uveljavljanje teh pilotnih projektov kar dobro. Od 90 do 100 odstotkov ne bi dajal mm, konkretnih številk v vsakem posameznem projektu, ampak nasplošno so številke od 90 od 100 odstotkov za posamezne projekte. No, tukaj je ena maša izjema, ki bi omenil. In sicer tretji pilotni projekt o mobilnosti in vključevanju delavcev. Tega smo uveljavili s smernicami EURES. Kaj se je skazalo pri tem? pri Evresu niso popolnoma izkoristili možnosti iz tega projekta. Od 49 odrežencev Evres je samo 11 odrežencev predstavilo svoje projekte na tem področju, zato je raven izvrševanja tukaj zelo nizka, samo 20 odstotkov, veliko manj kot pa pri drugih. Kot rečeno, ti projekti so naleteli kar na veliko zanimanje pri zainteresiranih stranih. Mm, izvrševanje sem že omenil, prav tako pa naj vas upozorim še na naslednje. Zakaj so tukaj pomeni tudi človeški viri? Ko se pilotni projekti spremejo in se tudi določi proračun, mora komisija opraviti mm, več korakov najprej pripravimo odločitev v zvezi s financiranjem, potem objavimo javni razpis in predloge, potem izberemo projekte in potem začnemo uveljavljati projekte v praksi. Naslednja prosovnica, prosim. Sedaj pa ne vam nasplošno predstavim izvajanje teh projektov. Oziroma bi dal še nekaj o dodani vrednosti teh projektov. Kaj se je komisija naučila iz teh pilotnih projektov? Ti pilotni projekti so koristni, saj prispevajo k oblikovanju politik na nacionalni ravni in evropski ravni. Tu gre za zbiranje podatkov, za pripravo zakonodajnih aktov, političnih pobud v tem okviru bi rad predvsem podaril um, delovne pohoje za napotene delavce. To bo tudi prispevalo k zakonodajnemu aktu komisije za leto 2011 in potem piše pilotni projekt za ohranitev delovnih mest. Tudi ti projekti bodo prispevali k uveljavljeno vodilne pobude pri EU 2020. Mladina v akciji youth on the move. Kako se potem še prispeva k razvijanju različnih politik? Bolj razumemo, kakšne so razmere v posameznih državah članicah na nekaterih področjih. Kaj smo ugotovili? Pogosto ne vemo, kakšne so razmere v državah članicah, zato so ti pilotni projekti zelo koristni za boljše poznavanje teh razmer. To naprimer velja za zlorabo starejših, za negotovo delovno mesto in pa tudi za napotene delavce. Potem še tretji element. Ugotovimo, kje so najboljše prakse, kako jih najbolje izmenjavati. Tu gre predvsem za ljudi z motnjami avtističnega spektra, ter pa tudi za ukrepe za ohranitev delovnih mest. V okviru odprte metode koordinacije smo želeli vključiti čim več zainteresiranih straniš, predvsem glede um, socialne zaščite in pa socialne vključenosti. Naslednja prosovnica, prosim. Sedaj pa ne, povem še nekaj o preglednosti in pa rezultatih teh pilotnih projektov. Sveda, ti pilotni projekti so koristni, ampak mislim, da je prav tako zelo pomembno, da zagotovimo to, da so rezultati teh projektov čim bolje uveljavljeni v praksi. vsaj eno od treh metod uporabljamo, čeprav ni vedno tako. Torej, Razširanje teh rezultatov v okviru različnih konferenc, ki jih organizira komisija, prav tako tudi predstaviti rezultatov v okviru različnih eh, forumov, kot naprimer politični odbori, um, odbor za zaposlovanje, odbor za socialno zaščito in odbor za izobraževanje. Uh, Prav tako pilotne projekte pogosto objavimo v različnih brošurah ali pa na spletnih stranih Evropske komisije. Še tole bi omenil glede dodane vrednosti pilotnih projektov. Prejšnjo prosonico, prosim, pet. Prejšnjo prosonico, prosim. kaj je še del dodane vrednosti? Promocija partnerstva s civilno družbo. V številnih primerjih zainteresirane strani so vključene v pilotne projekte ali pa pilotne projekte zadevajo te zainteresirane strani. Tukaj namenjam tri pilotne projekte, ohranitev delovnih mest, prestrukturiranje in pa negotova delovna mesta. Ti pilotni projekti so neposredno vključeni v delovanje EU za boj proti gospodarski krizi. Ta kriza potem prinaša tudi vedno bolj negotova delovna mesta za številne delavce, kar potem pomeni tudi um, potrebo po preusposabljanju teh delavcev. Za konec pa še nekaj priporočil. Naj povem, kaj se je komisija naučila pri teh pilotnih projektih. Gre za šest priporočil. Prvo priporočilo. Želimo okrepiti medsebojno doslednost in pa povezanost med pilotnimi projekti komisije. V številnih primerih smo gotovili, da bi dejavnosti pri pilotnih projektih lahko financirali tudi z drugimi programi komisije. To velja naprimer za mobilnost pri Euresu, potem boj proti zlorabi starejših pri DAFNE projektu in potem še ukrepi za boljše zaposlovanje v okviru programa Progress. Pri drugih programih sicer nismo predvideli kakšnih dopolnilnih ukrepov komisije, predvsem pa se želimo izogniti podvajanju in predvsem želimo um, prepričiti to, da bi imeli preveč nepotrebne zakonodaje. Tukaj mobilnost lahko financiramo s Euresom, vendar pa nekateri niso izkazali ravno veliko zanimanja za pripravljena dela. Potem drugo priporočilo, ki se navezuje na prvo. Ko ugotavljamo, katere so ključne teme za pilotne projekte. Želimo zagotoviti dopolnevanje in pa medsebojno povezanost med pilotnimi projekti in pa v zvezi z ukrepi, ki jih potem izvaja komisija. Tretje priporočilo. Treba se osredotočiti na prednostne naloge, opredeliti prednostne naloge. Ne želimo preveč pilotnih projektov. zato smo zmanjšali število. Ne želimo preveč projektov, kajti potem dodana vrednost ne bi bila ravno velika. Želimo bolj omejeno število pilotnih projektov, tako da bi bili bolj učinkoviti. Ampak za te pilotne projekte pa želimo povečati proračunska sredstva. O proračunu 2011 trenutno teče razprava. Imamo tukaj večji pilotni projekt. 4 milijone evre o prvem delovnem mestu pri Eures in potem še dva nova pilotna projekta. Samo eden od teh se bo nadaljeval še za leto 2011. Leto 2011, takrat bomo imeli torej štiri pilotne projekte, en že teče in sicer o negotovih delovnih mestih. Potem še četrto priporočilo. Želimo sistematično predstaviti rezultate teh projektov v parlamentu. Kot sem povedal, ti projekti še tečejo. V večini primerov še nimamo rezultatov od teh pilotnih projektov. Ko bodo rezultati na voljo, bo sveda komisija z veseljem eh, prišla v Evropski parlament in predstavila rezultate. Predvsem tukaj mislim na en pilotni projekt, ki je sedaj že končan in ki se nanaša na prestrukturiranje in na upravljanje sprememb. Tukaj smo že veliko dela opravili, rezultati so tu in lahko tudi v tem odboru predstavimo rezultate tega projekta. Naslednja prosovnica, še zadnji dve priporočili. Prvič, evaluacija, ocenevanje, vrednotenje. koristno je oceniti učinkovitost teh pilotnih projektov in pa učinek teh projektov na nacionalni in evropski ravni. To mislim, da zaenkrat še ni bilo upravljeno, vsaj kolikor mi vemo. In potem še zadnje. Treba je zagotoviti boljše širjenje rezultatov med vse zainteresirane strani to včasih ne poteka ravno na sistematični ravni in to želimo sedaj izboljšati. Predvsem želimo, da bi upravičenci do teh eh, sredstev imeli boljše možnosti dostopa do informacij. To smo v enem primeru učinkovito naredili in sicer pri zaposlovanju ljudi z motnjami avtističnega spektra. To je dober primer dobre prakse. Tega želimo nadgraditi in uporabiti tudi kje druge. Naj končam s splošno predstavitvijo. Kakšne zaključke je komisija izpeljala? Kakšna so bila priporočila? Kot rečeno, zaenkrat nimamo ravno veliko konkretnih rezultatov pilotnih projektov, ker ti še tečejo. Če pa želite kakšne podrobne informacije o tem, kako komisija želi uveljavljati te projekte, potem smo na voljo. Lahko se oglasite pri meni ali pa pri kolegicah in kolegih. Hvala lepa za pozornost. Uh, Najlepša. Hvala, to je bilo zelo koristno. Sama imam nekaj vprašanj. Najprej pa bodo vprašanja zastavili kolega. Gospa Maran Šahtije najprej. Merci, madame la hvala lepa, gospa predsednica. Predsedujoča, hvala lepa predstavniku komisije za to predstavitev. Seveda je to zanimiva predstavitev, ampak trenutno smo šele v poročnih fazah. Še vedno čakamo na več konkretnih informacij o rezultatih. To ste tudi sami omenili. Najmenim nekaj stvari, ki so bile še posebno zanimive. Najprej, visoka stopnja izvrševanja, pravite 90 do 100 odstotkov poprečju. to potem pomeni, da so ti projekti koristni in da se jih da ustrezno spraviti v prakso. No, videli bomo, kakšni bodo končni rezultati. Dejali ste, da je ta raven izvrševanja zelo visoka in glede na to mislim, da je koristno, če bi obenem spremljali tudi učinke teh pilotnih projektov na druge klasične programe komisije. Ali je prišlo do kakšnih prenosov, transferjev? Ali je prišlo, naprimer, do večjih aktivnosti pri pilotnih programih, pa zato manj aktivnosti pri drugih podobnih programih? Zanimivo je, da bi ugotovili, kako ti pilotni projekti vplivajo na druge podobne programe Evropske komisije. prosim, če bi lahko o tem povedali kaj več. Drugo, kar se mi zdi zelo zanimivo, kako ti pilotni projekti dejansko vplivajo na nacionalne projekte, na nacionalno politiko. Ali bo to pripeljalo do novih zakonodaj ali do kakšnih nacionalnih programov, ki izhajajo iz evropske politike. Kaj želim povedati? Ali bodo pilotni projekti dejansko spodbudili nove nacionalne programe. To je druga stvar, o kateri bi bilo dobro razmisliti in se na njo osredotočiti. In potem še tretja. Ali bodo ti upravičenci do teh sredstev lahko um, ustrezno delovali na evropski ravni? Ali bodo ugotovili, kaj Evropska unija v praksi dejansko počne? Tukaj ste naprimer govorili o politiki glede ljudi z motnjami avtističnega spektra. Naprimer, ta primer, ali so ti projekti dejansko vidni na terenu, uh, ali pa bi lahko storili še kaj več, da bi naši državljani dejansko videli te rezultate v praksi. Hvala. Hvala. Elizabeth Schutter, naslednja govornica. Najlepša hvala. Zanima me predvsem naslednje vprašanje. Zakaj stvari v EURES-u niso dobro delovale? Kar nekaj projektov je bilo tam Po eni strani imamo EURES, po drugi strani imamo pa projekte, ki, pri katerih sodelujemo s socialnimi uh, stranmi. Mislim, da je to odvisno od komisije, od tega, kako je komisija pripravila eh, smernice. Od tam izhajajo problemi In škoda je, da pilotni projekt, ki je tako pomemben kot ta, ki bi ga morali še okrepiti in razširiti, želim povedati, da je bila sprejeta odločitev, da ga bomo eh, okrepili v postavki 204883. Sedaj pa je treba pogledati, zakaj stvari ne delujejo. In čudno se mi zdi, da. Ko govorimo o koherentnosti, koherentnosti pravimo, da morajo biti pilotni projekti v skladu z proračunskimi postavkami in če se tega ne upošteva, potem bi komisija morala delati več na tem. Hvala, gospod Kristensen. Hvala, gospa predsedujoča, za to predstavitev ne samo ti pilotni projekti, ampak tudi tisti projekti, ki se izvajajo v skladu z uh, skladom uh, za prilagoditev globi, globalizaciji. Tukaj imamo projekte, ki vplivajo na celo Evropo in mislim, da ni dovolj, da komisija pride v naš odbor, ko so projekti že zaključeni. Mislim, da mora se oglasiti že prej, ko projekti potekajo. In namesto, da reče, ne potrebujemo dodatnih sredstev, bi lahko pripravila priporočila, v katerih bi povedala, da bi lahko v teh istih postavkah dodali še druge, druge projekte. Kaj ti, če imamo eh, evalvacijo potem, ko so projekti že zaključeni, potem je težko to vrniti zopet v proračunske postavke. Zaradi tega bi želel slišati od komisije, če ne bi mogli dobiti evalvacije že prej, ko so projekti v teku. tako bi eh, sredstva, ki jih je predlagal parlament, lahko uh, v celoti uporabili. Gospod Cerkas. Hvala, gospa predsedujoča. Tudi sam se zahvaljujem komisiji za podano predstavitev. Kot so povedali že kolegi, upam, da bom lahko prejel vso dokumentacijo tudi v francoščini. Želel bi zelo uljudno izraziti povedati, da sem zadovoljen. Seveda, če nam pri, pripravljate pilotne projekte za leto 2010, bi potrebovali več informacij od tega, kar smo slišali danes zjutraj. Seveda je to težko za leto 2010, ampak že več kot 30 let delamo take pilotne projekte in jih pripravljamo, vendar pa zelo površno poznamo eh, kaj se sploh dogaja. Recimo, če bi omenimo mikrofinanciranje, ki je bila zelo koristno za financiranje politike Evropske unije, pa vendar. Kaj lahko sklenemo potem, kar je povedala Evropska komisija, da pilotni projekti v državah članicah ne povzročajo novih eh, pobud v državah članicah ali na ravni Evropske unije. Nekako zbirajo podatke za dejavnosti znotraj same komisije in zato mislim, da je pred nami še dolga pot zato da bi ta proračunska sredstva in podpora, ki ga je, pa jo je vedno parlament nudil pilotnim projektom, um, vodijo v neko administrativno in birokratsko nedejavnost. Morali pa bi imeti večji uh, politični pomen in zaradi tega rabimo resno evalvacijo. Če pogledamo, če se damo v, um, če pogledamo stvari z zornega kota uporabnikov in bi povedal, da priporočila, šest priporočil, ki smo jih slišali, nam lahko priporočila pomagajo za to, da na naslednjem sestanku s komisijo dobimo bolj jasno sliko evalvacije tako da instrumenti z popravki, ki smo jih že najavili, torej da vsi ti instrumenti, da bi te instrumente parlament bolje poznal in da bi bolje nadziral rezultate pilotnih projektov. Želel sem zastaviti vprašanje predstavniku komisije. Kako bi bili lahko bolje seznanjeni kako sodelovati med parlamentom in komisijo, zato da bi lahko sledili vsakemu pilotnemu projektu že v pripravljalni fazi. Hvala. Hvala. Poslancem bi želela povedati, da imate v svojem uh, skupku dokumentov, da imate torej dokument, ki zadeva pilotne projekte. Uh, Seveda pa boste po elektronski pošti prejeli tudi kopije prosojnic. Hvala za predstavitev komisiji. Mislim, da je to zelo koristno. In navezala bi se na to, kar so povedali kolegi, recimo širjenje teh zamisli. Ali imate kakšno zamisel o tem, kako bi širili te informacije. Vem, da je treba vključiti tudi države in jim razložiti, kaj so pilotni projekti in tako dalje. Če pa se naveže na to, kar je povedala Elizabet, kako bomo širili te informacije v državah članicah, kako bodo te države dobile te informacije. Uh, in Torej, če se navežem na to, pravite, da prihaja do med, eh, prekrivanja med različnimi projekti. Ali bi lahko kaj več povedali o, o tem, recimo, o zlorabi, projektu zlorabi starejših in eh, projektom DAFNE? Torej, kakšno prekrivanje je in kakšne razlike so med vašim projektom in projektom DAFNE ali pa torej med drugimi projekti, ki se prekrivajo z drugimi področji. Zelo koristno bi bilo, če bi vedeli, kako to spada skupaj in kako bi lahko bolj učinkovito to počeli in kako bi na bolj učinkovit način dobili informacije iz teh projektov, tako da bi države članice, ko pripravljajo politike, jim ni treba vedno znova odkrivati tople vode. Pogosto se pogovarjam z ljudmi, ki pravijo, potrebujemo več raziskav na tem področju in sama pravim, te raziskave so bile opravljene in potem jih moram usmiriti v pravo smer, kako bodo dobili te informacije. Torej, če imate kakšne zamisli, kako bi bolje širili te informacije, bi bilo izjemno koristno. Sedaj pa vam predajam besedo vam ali kakšnemu od vaših kolegov, zato da boste odgovorili na vprašanja. Um, thank you, um, Madam Chair. Um, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Skušal bom odgovoriti na splošno vprašanje in kolegi pa bodo odgovorili glede pilotnih projektov, recimo na vprašanje gospe Šrter o, o Eurosu. Najprej bi želel vas spomniti, da govorimo o projektih, ki niso, nimajo velikih razsežnosti. Govorimo o projektih v višini enega milijona evrov za celotno Evropsko unijo. unijo. Torej govorimo o majhnih projektih in iskreno povedano, ima to tudi ustrezen učink, kajti en milijon evrov vreden projekt v vseh 27 državah bo, bo pač imel majhen učinek. In zaradi tega priporočamo manj pilotnih projektov, ki pa bodo imeli, ki pa bodo bili večjih razsežnosti. Potem glede valvacije v svoji predstavitvi sem povedal in mislim, da v odgovor eh, kolegu, kolegici Mohan Šahtije in kolegu Cerkasu, glede izboljšave evalvacije eh, pilotnih projektov ex post, sem povedal, da tega ne počnemo in razložil sem, zakaj tega v preteklosti nismo počeli in povedal sem, da moramo eh, evalvirati učinek pilotnih projektov. Pogledamo lahko učinek in ta učinek lahko potem ocenimo na različne načine. Kako so pilotni projekti vplivali na spremembo politike v državah članicah in kakšen instrument so bili recimo pri razvijanju politik v Evropski uniji, kako so jih izvajali v skladu z drugimi, v sinergiji z drugimi politikami in projekti, če je prišlo do kakšnega čezmenjega učinka in če ne, zakaj ne. In torej mislim, da je tukaj kar veliko stvari, ki jih bomo morali pogledati in z veseljem bomo to storili v sodelovanju s parlamentom. Strenjam se tudi, da bi morali okrepiti uh, koherenco obstoječih projektov. V odgovoru, v odgovor gospo, gospe Moha Šahtije in tudi vam, gospa predsedujoče, mislim, da pila, pilotni projekti nasplošno se dopolnjujejo z drugimi um, progra programi. Mi skušamo zagotoviti komplementarnost med različnimi pilotnimi projekti in programi, ki jih izvaja komisija. Mislim, da ne prihaja do želje torej nekega učink, transfernega učinka. Kot sem povedal, obstaja pa primer Eures, ko je do tega prišlo. Strinjam se, da bi morali okrepiti vidnost pilotnih projektov. Seveda lahko to storimo, ampak kot sem že povedal, so to majhni projekti. In mislim, da bi kolega na moji levi, Jean-François, lahko povedal kaj več o delu za širitev pilotnih projektov in uh, prestrukturiranje teh projektov. In to je zelo dober primer komuniciranja in je pripeljal, po mojem mnenju, tudi do višanja ozaveščanja glede rezultatov pilotnih projektov. Kolega bo razložil, da je bil ta projekt um, predstavljen ministrom na neformalnem srečanju EPSKO. In mislim, da je to dober primer dobre prakse. Strinjam se tudi s kolegi, ki so rekli, da bi morali eh, zagotoviti bolj redno obveščanje glede izvajanja projektov. Eh, kajti čeprav je bila ta predstavitev, današnja predstavitev zelo koristna, eh, je treba redno to ponavljati, tako da bo parlament obveščen. In mislim, da tako izmen, taka izmenjava mnenja ne bi smela zadevati samo izvajanja pilotnih projektov, ampak bi morali imeti tudi razpravo o tem, ali naj nadaljujemo z obstoječimi pilotnimi pri projekti. In eh, bi mora, ta razprava bi morali potekati, ko razpravljate o pilotnih projektih v vašem odboru. Takrat bi nas morali eh, povabiti da bi se pogovarjali tudi o bodočih pilotnih projektih in pogledati, kakšna komplementarnost in sinergije obstajajo med pilotnimi projekti in drugimi dejavnosti, ki jih izvaja komisija. Potem, glede vašega vprašanja o širjenju informacij o pilotnih projektih, kot sem že povedal, imamo nekaj dobrih izkušenj o, o uspešnemu širjenju informacij, vendar pa je, mislim, da v pilotne projekte moramo ugraditi uh, eh, mm, navodila za širjenje in to mora biti sistematično. Uh, torej da je to že ugrajeno v prijavo, tako da so upravičenci že od samega začetka obveščeni, da je uh, komuniciranje ena izmed sestavnih delov pilotnih projektov. Na kratko, mislim, da bi lahko izboljšali evalvacijo, širjenje informacij. Imamo nekaj dobrih izkušenj že. ampak um, stopnja izvedbe kaže, da obstaja povpraševanje po takih projektih in veliko krat imamo več projektov, kot bi nam jih proračun dovolil, omogočal. In zato moramo vedno črtati nekatere projekte, kajti nikoli ni dovolj denarja. In tukaj bi se povrnil na svoja priporočila, kjer sem rekel, da če naj Pilotni projekti bodo učinkoviti in ima, naj bi imeli določen učinek, potem bi se, po moje, morali osredotočiti na manj projektov z večjim proračunom. Sedaj pa bi gospa predsedujoča uh, predal besedo Jean-Françoisu, ki bo povedal nekaj več o širjenju informacij. Hvala, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča bom poskušal na hitro predstaviti rezultate in pa širjenje vz, teh informacij v zvezi z um, pilotnim projektom iz leta 2008 glede pomoči delavcem pri preusposabljanju, pri prestrukturiranju. S tem pilotnim projektom smo želeli pomagati delavcem, tako da bi se lahko delavci lažje prilagajali na obdobje prestrukturiranja. To smo storili s okrepi, s čimer bi bolje pripravili delavce na spremembe. Prav tako smo želeli analizirati in pa širiti dobre prakse. Tudi ta odbor smo leta 2008 in 2009 obvestili o projektu in Imeli smo tudi 27 nacionalnih seminarjev, to pomeni v vseh državah članicah. S tem smo želeli analizirati, razpravljati o različnih ukrepih za posamezne države članice. S tem smo želeli predvideti spremembe in pomagati pri spremembah. Tam so bili sindikati, delodajalci, javne organizacije in strokovnjaki predvsem smo govorili o dokumentih, ki so analizirali nacionalne situacije. Prav tako smo pripravili tudi dokument o povzetku različnih nacionalnih dobrih praks. Tako smo želeli ugotoviti, kje so skupni elementi, kakšni so pogoji za uspeh dobrih praks. Ti seminar sem bil od aprila 2009 in junija 2010. S sodelovanjem belgijskega predsedstva smo to leto oktobra organizirali tudi veliko krovno konferenco s 500 udeleženci. Tam smo predstavili te rezultate in o rezultatih tudi razpravljali. Tam bilo tudi kar veliko ministrov. Kaj je bila skupna točka? To, da lahko sedaj na evropski ravni razmišljamo o nekem skupnem okviru dobrih praks za to, kako upravljati prestrukturiranje gospodarstva. Na osnovi tega je komisija predložila tudi sporočilo o industrijski politiki in pa o notranjem trgu v okviru tega smo se tudi pogovarjali o socialnih partnerjih glede prestrukturiranja. Na podlagi teh nacionalnih dokumentov smo pripravili skupne analize. To bomo tudi predstavili tukaj v tem odboru, kot smo to že storili tudi pri nekem drugem projektu, kjer nas je podpiral Evropski parlament kjer smo imeli 18 eh, sektorskih študij, ki so povezane z drugim projektom komisije. Hvala. Je to bilo, je to bilo. Mislim, da želi besedo še nekdo, še drugi predstavnik. Hvala, gospa predsedujoča. Ime mi je Marko Ferri in sem koordinatel Eurisa. Skušal bom odgovoriti na vprašanje eh, gospe Šrüter, kaj se dogaja. Skušal bom skrajšati to dolgo zgodbo. Ko, pilotni, ko je pilotni projekt prisev k nam, je bil za nas že domač. Zakaj? Zaradi tega, ker dva, leta 2008 je ta odbor pripravil poročilo o uh, Joint Mobility Plan, kjer smo, ste povabili uh, komisijo, da bi izvajala dejavnosti za integracijo migrantskih delavcev. In seveda smo zamisel sprejeli in ko smo razpravljali o smirnicah EURES in o mreži EURES, ki jo eh, sestavljajo socialni partneri in javne mreže držav članic in smo predlagali to, to zamisel. In torej ta zamisel je vključena v smirnice Euresa. Torej to se je zgodilo. Ne gre za pilotni proj projekt kot tak. Gre za nekaj, kar smo že vključili v Eures in kar bomo izvajali v naslednjih letih. Vendar pa tu vidim dve težavi prva težava je nizek, nizka stopnja um, uporabe sredstev. Govorimo samo o 18 odstotkih. Prvi razlog je, da ko smo Eh, s tem mm, službam rekli, če bi želeli um, sodelovati z nevladnimi organizacijami pri pomoči um, migrantom, so rekli, da to ni njihovo delo. Tako na koncu koncu smo imeli samo 11 držav, ki so izvajale te projekte. Vendar pa smo še vedno v začetni fazi. In zato je tudi. Mm, ta odstotek uporabe sredstev tako nizek. <clears throat> te smernice bodo veljale tri leta in na začetku so rekli, kajti, da tega ne, mora, ne morejo narediti in to je potem drugi razlog. Drugi razlog, zakaj je uporaba tako nizka, je, da je gospodarska kriza. Javne in privatne službe so rekle, da sedaj ni pravi trenutek za integracijo migranskih delavcev. Migranski delavci pogosto odhajajo iz držav, kjer so doslej živeli. Recimo primer Irske, ki nudi storitve migranskim delavcem, ki ostajajo na Irskem in sicer s pomočjo um, nevladnih organizacijah in pomaga jim pri integraciji v družbo in na trg dela. Po mojem mnenju sta to dva razloga, ki eh, razlagata to nizko stopnjo uporabe sredstev, absorpcije sredstev. Torej, um, nepripravljeno sodelovanje, drugo pa je gospodarska kriza. Javne in eh, privatne eh, službe so imele veliko drugega dela, sredstev za te stvari ni bilo na voljo letos, prepričan pa sem, da v naslednjih letih, vsaj to je bil naš občutek, ko se sestajamo z partnerji, da nameravajo izvajati te projekte in to je dober primer absorpcije in uh, torej vključitev, dober primer vključitve teh, deja, teh smernic v EURES. Lahko rečemo, prvo leto ni bilo najbolj uspešno, vendar pa so naslednja leta bolj obetavna, kajti države članice bodo verjetno izvajale take dejavnosti. Zakaj smo se odločili, da ne bomo izvajali to, je morda. Uh, eno izmed vprašanj. Torej, zakaj, da ne bomo izvajali pila, pilotnih projektov? Prva je, prvo zadeva sredstva, kot je Nikola eh, že razložil. Torej, ena milijon evrov ni veliko. In sedaj bi raje, da bi Eures prevzel to nalogo, kajti EURES je mreža, ki obstaja že 15 let, poznana je v državah članicah in to je nekaj, kar eh, državljani asocirajo z Evropsko unijo, to je bilo dokazano z raziskavo javnega mnenja in zato mislimo, da bi EURES lahko izvajal take dejavnosti, ki bi uh, Mm, te dejavnosti, tako da bi te dejavnosti postale bolj vidne. In zahvaljujem se vam, upam, da sem odgovoril za, eh, na vaše vprašanja. Hvala, zelo koristne so bile vaše razlage in mislim, da predlog, da bi imeli redne sestanke s komisijo, morda dvakrat letno je zelo dober. Sliša, rada pa bi videla tudi poročila o posameznih pilotnih projektih, tako da bomo vedeli, kaj se dogaja pri posameznem uh, pilotnem projektu. Zahvaljujem se vam vsem za to odlično predstavitev. Hvala. presentation by the Commission, uh, followed by the rapporteur. So I give the chair. Sedaj pa besedo predajam gospodu Jakobu, potem pa se bomo povrnili k poročevalcu. Najlepša hvala. Dragi poslanci, govorimo o. Evropskem letu aktivnega staranja. Staranje se resnično zdaj že dogaja, kaj ti prebivalstvena piramida eh, eh, velike kohorte, ki se je zgodila po drugi svetovni vojni, se sedaj že stara in <clears throat> imamo pa majhen dotok mladih na trg dela, torej delovna sila na Evropskem uniju se krči in število ljudi nad 60 let eh, starosti pa se veča. To je grožnja naši blaginji, vsaj prikazuje se tako, in tudi grožnja za solidarnost med generacijami. Ta negativna um, zadeva pa ima velik vpliv na ljudi, kaj ti delavci, če jim bomo nudili uh, možnosti uh, in bodo lahko avtonomno živeli, če jim bomo ustvarili pravo okolje. Torej, če bomo mobilizirali te potencijale, je točno to za nas aktivno staranje. In z aktivnim staranjem lahko okrepimo solidarnost med eh, generacijami v naši družbi. Um, promocija aktivnega starjenja zahteva dejavnosti na številnih ravneh politike, na številnih ravneh nacionalnih, lokalnih, regionalnih, pa tudi znotraj podjetij in tudi v civilni družbi. Evropska unija mora odigrati svojo ulogo, kot poudarja poročilo. Imamo številne mm, politike in instrumente, kot so naprimer strukturni eh, skladi in eh, programi za inovacije, ki lahko pomagajo državam člane, članicam pri aktivnem staranju. S predlogom za Evropsko leto aktivnega staranja leto 2012 komisija želi uh, ustvariti okvir za uh, okrepljene prizadeve, za večjo doslednost in vidnost vseh prizadeva na področju, na področju politike. Torej, to evropsko leto ne gre za to, da bi samo organizirali v letu 2012 nekatere velike dogodke, gre za večletna prizadevanja za spremembo politik in pristopov. Vse deležnike smo že leta, bomo leta 2011 povedali, povabili, da se zavežejo k določenim ciljem, zato da bi eh, rezultate lahko eh, predstavili že leto 2012, seveda pa se bo delo nadaljevalo tudi kasneje. Eh, kaj, hm, upamo, da bomo dosegli hm, hm, drugačen pristop do staranja. Tega ne moremo, ne moremo kupiti uspeh eh, Evropskega leta bo odvisen od pripravljenosti deležnikov in njihove predanosti. Mislim, da je preda, da predanost tam, torej da obstaja, kajti dobili smo podporo civilne družbe, držav članic in uh, drugih. Ta podpora je uh, garancija za uspeh Evropskega leta aktivnega starenja, tako Eh, kot je to že v preteklosti se zgodilo. In brez podpore, finančne podpore Evropske unije, in to poudarjam, kaj ti nismo prosili za proračunske sredstva, nameravamo uporabiti sredstva, ki so že na voljo iz različnih programov. Imamo evropske programe, ki jih lahko uporabimo vse življensko eh, učenje, zaposlovanje in tako dalje. Da bi dali tem dejavnostim dodatno vizibilnost, bomo pri, naših, pri našem komuniciranju dali prednost ravno temi aktivnega staranja. Poseben proračun bi zelo malo dodal k vsemu temu in bi pomenili, da je na voljo manj osebja za koordiniranje dejavnosti eh, Evropskega leta aktivnega staranja, kaj ti bi, ti bi se morali ukvarjati z vodenjem in upravljanjem sredstva. In potem še nekaj bolj morda spornih uh, zadev. Poudarim sem, da Evropsko leto aktivnega starine, da gre tukaj za uh, solidarnost med generacijami. Zakaj to ni razvidno iz samega naslova? Naslov se nanaša na to, kar je treba narediti za to, da bi ohranili solidarnost med generacijami. Naslov je kratek in jasen. In to je cilj našega komunikacije in komuniciranja. In hkrati pa ne um, ne prikazuje starostnikov kot ljudi, ki potrebujejo pomoč. Seveda nekateri starejši ljudje potrebujejo solidarnost od drugih, večina starejših ljudi pa se znajde sama. In želeli smo prenesti pod pozitivno podobo starejših kot ljudi, ki prispevajo v družbo, kot ljudi, ki lahko skrbijo zase in če bomo mobilizirali ta potencial, bo to glavno jamstvo za zagotovitev solidarnosti med generacijami. Hvala. Hvala. Sedaj pa poročevalec, gospod Kasler, ima besedo. Izvolite. Ja, Hvala, gospa predsedujoča. Predvsem bi se želel zahvaliti komisiji za besedilo, ki je zelo aktualno, zadeva leto 2012. Seveda se zahvaljujem tudi predstavniku komisije in ekonomsko-socialnemu odboru za besedilo eh, o poročilu, o katerem bomo razpravljali v parlamentu. Za nas je ta tema zelo aktualna tukaj v Bruslju, pa tudi za države članice. Če pomislimo na demografski razvoj v Evropi in učinek, ki ga ima na javno življenje, na različne službe, na pokojnine in na vse razprave, ki so v teku. Dobro je, da ta pobuda prispeva k boljšim pogojem in tudi boljšim pogojem za delo starejših. Sedaj pa je treba ugotoviti, kako bi lahko starejši odigrali bolj aktivno eh, vlogo v družbi, v poklicnem življenju. Komisija ima tukaj vlogo koordinatorja, kajti tukaj se uporablja eh, načelo subsidijarnosti. Komisija mora koordinirati to, kar se dogaja na nacionalni in regionalni ravni s socialnimi um, stranmi in leta 2012 mora določiti datume. Sveda vse to podpiram po Evropskem letu eh, revščine in socialne izključenosti bomo leta 2012 imeli Evropsko leto aktivnega staranja. Torej, imeli smo že veliko evropskih let, ki so bile namenjene drugim temam. Tudi naslov je nekoliko sporen. To smo slišali. mi bi želeli pravičnost za različne generacije in to bi želeli, to bi želeli omeniti že v naslovu. Ne vemo, kako dobro določiti ta naslov. Potem pa še druga točka. O tem se moramo še pogovarjati v odboru sicer. No? Torej, naslednja točka pa je proračunska postavka. Zakaj ni pror ločene proračunske postavke za to? konec koncev je to skoraj prava provokacija, kajti evropsko leto aktivnega staranja brez proračunske postavke je skoraj da neke vrste provokacija, če ima komisija ustrezne strukture. Tukaj gre za horizontalno temo. Različne generalne direkcije se s tem ukvarjajo, torej prišlo bo do notranjih posvetovanj. Osebno pa mislim, da če ustvarimo evropsko leto, če razglasimo neko evropsko leto, potem bi morali imeti tudi proračunska sredstva. O tej temi se bomo lahko še pogovarjali. Sedaj pa bi želel povedati naslednje še. Po zaslugi predloga komisije imamo sedaj dobro podlago za razpravo in to, torej to razpravo bomo seveda opravili. Uh, mm, kasneje na podlagi tega besedila. Že sedaj pa lahko povemo, da imamo kar nekaj skupnih stvari, ne glede na to, iz katere stranke, iz katere politične skupine prihajamo. Zagotovo bo razprava zelo živahna, Dve, dva odbora se boste ukvarjala s to temo in bosta predstavila besedilo, ki vam ga bomo seveda dali na voljo.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 gospod iz komisije je govoril tudi o možnostih, o priložnostih, ko govorimo o staranju in o tem, da bo vedno več eh, starih ljudi. Na to vedno gledamo kot nekaj negativnega in zelo je pomembno, da uspejemo stare ljudi prikazati kot nekaj pozitivnega. Kajti v vseh državah se vedno ukvarjamo s tem mm, starenjem, kaj bomo naredili. Popolnoma negativno se gleda na to. In govorili smo tudi o rezultatih. Imeli smo toliko evropskih let, recimo leto invalidov, mm, različnih temam so bili posvečena ta leta. In če se organizirajo samo neke konference v državah članicah in vsi rečemo, o, kako lepo je, imamo Evropsko leto, na koncu pa se ne doseže nič. Torej, noben korak naprej ni storjen in zato sem zelo zadovoljna, da. Vi in tudi parlament bo govoril o tem, da moramo priti do pozitivnih rezultatov. Eden od teh pozitivnih rezultatov uh, po mojem mnenju, in isto je veljalo za leto invalidov, je bilo, eh, da bi zagotovili pravo zakonodajo, zakonodajo, ki bo pomagala pri aktivnem staranju ali ki je pomagala recimo invalidom. In tukaj seveda se navezujem na horizontalno direktivo. Kako pomembna je po vašem mnenju, da se to loči od sveta in da se to zgodi pred letom 2012. Ampak mislim, da se sedaj mora začeti tukaj nekaj dogajati. Ko govorimo o, o aktivnem staranju, seveda imamo tudi direktivo o zaposlovanju in delno jo nekatere članice že izvajajo. Ampak če starejši ljudje ne pridejo do zaposlitve, potem direktiva o zaposlovanju nima nobenega smisla in potem bi tukaj um, direktiva o diskrimini, diskriminaciji in tako dalje eh, bi morala, eh, torej nekako, bi moral svet pripraviti tako direktivo. Ampak če se to ne bo zgodilo, potem kako bi lahko pritisnili na države članice. Tukaj ne gre samo za eno državo članico, ampak da bi, torej, da bi pritisnili vsaj na tisto, ki je glavna, čeprav mislim, da se druge države članice skrivajo nekako za to glavno državo članico. Torej, in sprašujem se, kako bi lahko to uporabili za to, da bi prišli do nekih pozitivnih rezultatov. Torej, da bi svet sprejel to kampanjo enkrat za vselej. Ta kampanja tukaj traja že 11 let. In mislim, da moramo zagotoviti, nek pozitivni rezultat. Torej, če bi morda lahko kaj več povedati o pozitivnih rezultatih, ki bi jih lahko dosegli. Sedaj pa proračunska postavka. Tudi sama sem čudno pogledala in zdelo se mi je čudno, ampak sedaj sem pomirjena, ko sem slišala to, kar ste povedali. Mislite, da ste denar našli v že obstoječih proračunskih postavkah. Morda bi nas v bodočih razpravah obvestili in nam razložili, odkot pride, prihaja ta denar. Eh, seveda se zavedam, da tega ne morete storiti sedaj, morda pa lahko kaj napišete o tem, tako da bi vsi člani našega odbori, odbora bili seznanjeni. Vem, da nekateri pritiskajo za to, da bi imeli samostojno proračunsko uh, postavko. Uh, meni pa bi bilo dovolj, da bi si zagotovili, da je ta denar zagotovljen. Ne vem, če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 ne potrebujemo let z govoričenjem, besedičenjem, ampak potrebujemo konkretne rešitve. In če govorimo o konkretnih stvarih, potem gledajte, moramo do konca določenega leta sprejeti strategijo za določene probleme. V letu boja proti revščini smo na primer videli to, da so naša leta vedno bolj revna. Vprašanje, Kaj pa okvirna direktiva o minimalnem dohodku, tudi o tem bomo imeli leto, ampak ali bo to ponovno samo besedična razprava? In potem eh, drugič, kot ste povedali, to leto je treba gledati na pozitiven način. Ampak poglejmo si izkušnje iz prejšnjih let. Kako doseči bolje poklicno izobraževanje in usposabljanje? Kako poskrbeti za to, da bodo mladi, ki prihajajo na podjetja, že imeli strokovno znanje, ki ga potrebujejo. In tretjič, ne moremo priti do družbe solidarnosti, če ne bomo ostali pri medgeneracijski solidarnosti. Ne moremo na eno stran postaviti mladi, na drugo stare. Ne je treba poskrbeti za to, da bomo vsi skupaj lahko dobro živeli.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 Hvala lepa, rada bi čestitelj Evropske komisije za to pobudo o letu aktivnega staranja. To je zelo pomembna tema, kajti prebivalstvo se zelo hitro stara v Evropski uniji. Res se, na to staranje moramo gledati bolj pozitivno, moramo pokazati, da smo solidarni do naših starejših. Ne morem pa se popolnoma strinjati s pobudo komisije v smislu tega, da ne govorimo več zadosti o zaposlovanju starejših, o tem, kako ne vstopijo oziroma ostanejo na trgu dela. To je zelo pomembna stvar. Še posebno, ko smo to menili tudi v zeleni knjigi, kako poskrbeti za to, da bomo delali dlje. Če komisija ne bo predložila konkretnih predlogov, glede zaposlovanja starejših ljudi, potem pač ne moremo govoriti, da je stvar tako zelo pomembna, če mu ne bo konkretnih ukrepov. Ko govorimo o aktivnem staranju, se ne moremo omejiti samo na zaposlovanje. Gre tudi za to, da zagotovimo ustrezno infrastrukturo za storitve, naprimer za starejše, potem zdravstveni sistem. Vse to potrebujemo, če želimo, da bodo naši starejši dlje časa aktivni. Prav tako moramo govoriti tudi o okolju in pa o tem, kako prilagoditi okolje za potrebe starejših. Seveda, če želimo, da bodo starejši še vedno aktivni v naši družbi. Sodelovanje starejših v nevladnih organizacijah je prav tako nekaj, kar bi lahko spodbujali. Ne vem, ali bo to leto aktivnega staranja pripeljalo do kakšnih rezultatov. Vi pravite, ne potrebujemo potem proračunov, ker imamo potem druge programe, druga proračunska sredstva. Tukaj pa nimamo zadosti proračune, zadosti sredstev samo za to. Ampak ne, potrebujemo konkreten proračun za to. potrebujemo tudi neke smernice za boj proti diskriminaciji. Prav tako pa potrebujemo še druge smernice. Z vsem tem bomo lažje koordinirali naše dejavnosti vseh institucij, ki se s tem ukvarjajo, tako da ne bomo na koncu prišli do nasprotnih rezultatov. Zaenkrat moram reči, da so rezultati precej povprečni. V letu boja proti revščini nismo prišli do kakšnih zelo velikih rezultatov. V tem letu se je v bistvu število revnih povečalo, ne pa zmanjšalo. V bistvu se je zelo povečalo. Dvakrat, trikrat več imamo ljudi, ki potrebujejo socialno pomoč, ker pač nimajo zadosti visokih prihodkov, ker nimajo zadosti sredstev za preživetje. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa. Želite morda še kaj dodati, gospod Kasler? Eh, izvolite. Eh, gospod Kasler, želite še kaj dodati k temu, kar ste že povedali? Ja, želel sem povedati še par besed v zvezi s proračunom. Imeli bomo še priložnost, da se pogovorimo o tem, če razglasimo uh, Evropsko leto aktivnega staranja ali naj nimamo tega. Uh, če nekateri to, si to želijo, drugi pa ne. Nekateri trdijo, da enost, rezultat vsega tega je samo nek dokument in nič drugega. Naprimer, eh, tudi v prejšnjih letih smo se pogovarjali veliko več o določenih temah, ki smo jih razglasili in torej prav gotovo, če bomo Evropsko leto posvetili določeni temi, bomo prav gotovo se posvetili veliko več eh, tem vsebinam, ampak morda ne bomo imeli takoj avtomatsko nekega kont, konkretnega rezultata. Torej, temu čemu služi tako evropsko leto. Seveda ne bomo spremenili eh, strukture zaposlitve v Evropi. Leta 2012 se stvari ne bodo bistveno spremenile, pa čeprav bomo priznali ulogo starejših ljudi, ki si prizadevajo, ampak seveda odnosi na trgu dela se ne bodo avtomatsko spremenili, ampak eh, morda na ravni MVO je v družine v drugih eh, sektorjih, morda se bo kaj dogodilo, dovolj je, da pomislimo na prostovoljno delo, na združenja, ki se ukvarjajo recimo z oskrbo, z nego. Moramo upoštevati tudi, tudi vse to. Pomembno je, da kdor si prizadeva, kdor se angažira, potem a, eh, ima tudi neko priznanje v obliki recimo Evropskega leta, ki je posvečeno tej temi. Zaradi tega jaz ne bi postavil poudarka samo na zaposlitveni vidik, ampak moramo seči nekoliko dlje. se pravi, moramo pogledati, kako si starejši ljudje prizadevajo eh, na družbeni ravni. Tudi to je treba priznati. Ponavljam, eh, učinek ne bo takoj ugotovljiv, eh, recimo, ker zadeva konkretne rezultate Evropskega leta za našo družbo, ampak bomo imeli še veliko več priložnosti, da se o tem pogovorimo v našem odboru in nedvomno bomo lahko izboljšali določene vidike. Hvala lepa. Hvala lepa. Uh, predajam ponovno besedo predstavniku komisije. Hvala lepa. Hvala lepa. Zahvaljujem se predvsem vsem članom, ki so spregovolili in ki so podprli ta projekt. To je zelo spodbudno. Dovolite, da podam nekaj splošnih pripomb. Evropsko leto je koristno orodje, kajti vprašanje aktivnega staranja eh, ni tema, ki bi jo lahko obravnavali samo od zgoraj na vzdolj na evropski ravni. Potrebuje veliko eh, dejavnosti, ki jih je treba sprožiti v državah članicah, čisto na najnižji ravni lokalnih skupnosti, v podjetjih in tako dalje. To, kar lahko ponudimo, je neke vrste okvir eh, s tem, da spodbujamo dovzetnost, ozaveščanje v zvezi s to temo na vseh ravneh, ki morajo potem delovati. Se seveda eh, vse to potem je treba združiti na evropski ravni. Treba je postaviti vprašanje tudi eh, direktive. Seveda, s tem, da bomo imeli Evropsko leto, bomo problemom diskriminacije dali večno vidnost in to bo pomagalo eh, seveda tudi temu vprašanju. To bo omogočilo, da morda razvijemo bolj plodno razpravo na evropski ravni v zvezi s temi vprašanji pozitivni rezultati. Pozitivne rezultate bomo dosegli na vseh ravneh, kar zadeva evropsko raven bi nedvomno pričakoval pozitivne rezultate tudi, ko pomislimo recimo na kolege v različnih eh, oddelkih eh, komisije, ki bodo, bodo, bodo bolj ozaveščeni o a, možnostih, ki jih imajo skozi različne politične dejavnosti in pobude, da prispevajo k cilju aktivnega staranja. Dejansko to bo postala prednostna naloga a, v različnih a, enotah komisije. Imeli bomo stike s kolegi iz različnih služb, različnih oddelkov a, in skušali ugotoviti, ali prihaja do konkretnega angažiranja v smislu aktivnega staranja. S tem naj se dotaknem tudi vprašanja, delovanja proračunskih postavk. Um, Vprašali ste, eh, najbolje opredelimo, katere vire lahko angažiramo, mobiliziramo za pobude, ki so povezane z aktivnim staranjem. E, tako prošnjo smo prejeli tudi od delovne skupine eh, pri ministerskem svetu, ki se ukvarja z zaposlovanjem in socialnimi vprašanji. Organiziramo sestanek tudi s predstavniki držav članic, da bi od njih zvedeli, katere so njihova pričakovanja in sicer kako naj uporabimo naša sredstva za te potrebe, za to, da maksimiramo učinek eh, teh sredstev v državah članicah. Nekdo se je navezval tudi na eh, potrebe, ki se jih je treba lotiti eh, z ozirom na aktivno staranje, katera je lahko uloga starejših ljudi pri poklicnem usposabljanju, naprimer. Jaz mislim, da je to očiten primer tega, kar lahko spodbudimo. Eh, v obliki pobud v kontekstu Evropskega leta. In eh, v letu 2011 upamo, da bomo imeli že različne zainteresirane strani, ki naj začenjajo razmišljati o tem, kaj lahko storijo za to, da prispirajo k cilju aktivnega starjenja in da potem tudi to, a, eh, a, se, s tem seznanimo tudi javnost, recimo s srezno spletno stranjo, tako da povemo, kaj različni deležniki nameravajo storiti to pogledno. In recimo bi imeli take pobude za usposabljanje, Slovenije, kjer bi starejši delovci prenesli svoje znanja eh, in svoje spretnosti na mlajše. Popolnoma soglašam s potrebo potem, da izboljšamo infrastrukture in storitve za starejše ljudi ustvariti boljši okolje. To je dejansko eden od stb, stbrov aktivnega staranja, zato da jim zagotovimo samostojno življenje. In morda še zadnja pripomba v zvezi s solidarnostjo med generacijami. Nedvomno eh, Evropsko leto zadeva tudi vprašanje solidarnosti med generacijami, ampak želimo to doseči na drugačen način eh, od tega, kar eh, smo doslej zaznavali recimo v javnosti. In s tem, da mobiliziramo potencial starejših ljudi, s tem, da mobiliziramo njihov prispevek k družbi, kar je vedno pomembnejše, kajti moramo se izogniti temu, da bi na starejši ljudi gledajo, gledali kot na breme za družbo. Niso breme, lahko veliko prispevajo in moramo izboljšati torej to predstavo in pogoje okolje za starejše ljudi, zato da bodo lahko res uresničili svoj prispevek. Hvala lepa ko boste zaključili delo, eh, ki ga, ki ga eh, vodite, kar zadeva združevanje različnih proračunskih postavk, seveda bi bilo zelo korisno, če bi nas lahko s tem seznanili čim prej. Imate morda neko časovnico v zvezi s tem, kaj ti vem, da ena od glavnih stvari, eh, ki zaskrbljujejo poslance, so ravno proračunske vrstice. Torej, zelo korisno bi bilo, če bi lahko kaj dobili v zvezi s tem, zato da razumemo, torej, odkot boste potegnili sredstva v ta namen. To nameravamo storiti v naslednjih dveh tednih. In seveda se lahko o tem pogovorimo tudi na srečanju z državami članicami, o katerem sem a, ravno kar govoril. Seveda to bi lahko bilo koristno, če bi lahko čim prej to prejeli. Torej še enkrat hvala lepa in hvala lepa za vašo predstavitev. Slednja točka zadeva industrijsko politiko za dobo globalizacija in obravnavali bomo osnutek mnenja. Predajam besedo govorniku. Tak for ordet, fru ordförande. Kolegor, jag har fått möjlighet att skriva ett utkast. Hvala lepa, predsedujoča. Pripravil sem ta osnutek mnenja uh, o industrijski politiki za dobo globalizacije. Za um, tiste, ki so imeli čas, da preberijo ta osnutek mnenja, naj uh, povem, da bom izpostavil nekaj točk. Potrebujemo močan konkurenčni in učinkovit industrijski okvir, zato da dosežemo to, da zagotovimo socialno kohezijo in da razvijamo pozitivna delovna mesta in da se lahko borimo proti revščini. Ko se soočamo s prestrukturiranjem zaradi globalizacije, naj povem, da to moramo storiti v povezavi s socialnim dialogom. Torej, preno, prehod na zeleno gospodarstvo, tako kot smo večkrat ponovili, mora se dogoditi v pravičnih pogojih, z ustreznimi naložbami, z rastjo, z bolj zelenimi delovnimi mesti, tudi v novih panogah. Izpostavil sem tudi dejstvo, da je treba eh, vlagati v različne spretnosti, zato da bodo lahko ljudje ohranili svoje delovno mesto, tudi če bo prišlo do prestrukturiranja in zato da bomo lahko kos potreb, eh, prihodnim potrebam evropske industrije. Zato smo zaprosili komisijo naj pripravi nek okvir za čezmejno kolektivno pogajanje če eh, pa eh, je vprašanje ravni plača izven pristojnosti Evropske komisije, pa se lahko pogovarjamo o nekaterih drugih vidikih, recimo kateri so pogoji za poslovanje, pot, eh, potekajoče oblike usposabljanja, kako se lahko vpliva na načine or, eh, delovskega organiziranja. Moji kolegi seveda lahko eh, kaj prispevajo k temu in ima, si predstavljam si, da imamo tudi rok za predstavitev predlogov spremembi, to je 15. november.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 Eh, zahvaljujem se vam za različne predloge, ki so bili podani. Ugotavljamo, da imamo ničkoliko točk, ki se upadajo eh, z um, stališči moje skupine. Torej, podpiram predloge, kar zadeva inovacijo, nove tehnološke sektorje. Torej, podpiramo vse te vidike. To, da moramo postopati vedno tako, da ne bi diskriminirali eh, določenih skupine oziroma katere tehnologije naj bi izbrali, kaj to prepuščamo trgu. Uloga je javnih eh, oblasti je, da zagotavlja dostopanje do inovacij in da prihaja tudi do eh, širjenja novih tehnologij med prebivalstvom. Drugi vidik politike globalizacije je Eh, usposabljanje eh, ali preusposabljanje delovne sile. Kaj se dogaja? Postaja vedno težje ustrezno usposabljati ljudi, tudi zaradi migracijskih tokov. Težko je imeti kvalificirano delovno silo za določena delovna mesta. Vsi morajo vedeti, da ko govorimo o industrializaciji, ohranjanje določene industrijske panoge v Evropi predstavlja določene težave in to ne gre brez kvalificirane delovne sile. V Nemčiji 23 odstotkov BDP-ja eh, se eh, ustvarja s eh, industrijsko dejavnostjo. Če prištejemo tudi storitve za industrijo, dosežemo 37 odstotkov. Ministr za gospodarstvo in tehnologijo je ta teden povedal, da v Združenem kraljestvu Govorimo o šestih odstotkih, kar zadeva industrijo, torej velik razkorak. Potrebno je torej z evropskega zornega kota vse ehm, pogovoriti o teh stvareh. Moramo ustvariti več delovnih mest v industrijski panogi v nekaterih državah članicah. Kar ugotavljamo v Združenih državah v tem trenutku je to, da tamle ni dovolj globaliziranih delovnih mest. Vemo, kaj se lahko dogodi. lahko pride do povečanja brezposelnosti in eh, temu se skušamo na vsak način izogniti. Torej, eh, odbor za zaposlovanje, za industrijo, za notranji trg, vsi odbori bodo morali sodelovati za to, da pridemo do tega, da v Evropi bomo imeli več delovnih mest v industrijski panogi, več novih delovnih mest in eh, če eh, bodo ta delovna mesta ustvarjena na področju zelene industrije, toliko bolje v Nemčiji, v drugih državah, recimo, ko govorimo o zeleni politiki, ko govorimo o veterni energiji. Eh, čisto vseeno je, kako ustvarjamo nova delovna mesta, to morajo biti delovna mesta, ki so lahko kos konkurenci, ki imajo neko podlago strokovnosti. In eh, torej odbor za zaposlovanje lahko da svoj prispevek v, tem, v zvezi s tem, zato da lahko da dosežemo, da tudi v prihodnje bo Evropa eh, ohranila svojo vlogo tudi na področju industrije, ampak da se tudi še naknadno razvije, zato da lahko ustvari lahko nova delovna mesta v inovativnih industrijskih panogah, zato da bomo imeli več priložnosti. Hvala. Hvala lepa, gospod Engo. Euh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ta osnutek dokumenta mislim, da vsebuje praktično vse pomembne točke. Vedno, ko gre za mnenje, pač je treba upoštevati, da se moramo omejiti na določene točke rad bi vedel, kakšno industrijo bomo imeli v Evropi v prihodnosti, kot je povedal gospod Krocman. Industrijska baza, ki jo imamo, se krči. Sam sem iz Luksemburga. Industrija tam predstavlja 8-9 odstotkov BDP. Enake odstotke. Torej imamo tudi v delovnih mestih za v industriji. In enkrat se bo potem treba vprašati, ali bo potrebno na novo industrializirati Evropo, ali je to sploh možno. Seveda ne moramo zanemariti tradicionalne industrije. Ta še vedno zagotavlja veliko delovnih mest za ljudi, ki to potrebujo in nimajo kvalifikacij za druga delovna mesta, vsaj ne optimalnih kvalifikacij. Ne tudi oni morajo ohraniti delovna mesta. Ampak gledajte, morali bi se bolj osredotočiti na to, da bi na evropski ravni storili več za industrijo prihodnosti. Vedno krivimo Kitajsko. Oni pač pravijo, ne upoštevajo okoljskih standardov, boje proti podnebnim spremembam. Ampak gledajte, leto 2010 je prvo leto, ko je Kitajska vlagala več v zelene tehnologije kot pa katerakoli druga država na svetu. In takšne situacije se bodo še krepile. Kitajska pa ob tem ustvarja delovna mesta. Kaj je povedal komisar za energetiko? Dejal je tisoč milijard evropskih naložb do leta 2020 naj bi zagotovili predvsem za energetsko omrežje na naši celini. Zatem so tudi zmogljiva delovna mesta v teh novih industrijah. To odpira veliko možnosti, ki jih je treba proučiti. No, osnutek tega mnenja mislim, da vključuje kar veliko teh točk vsaj nekaj smernic. Mislim, da bi lahko nekatere stvari nekoliko še dopolnili, ampak na splošno mislim, da se lahko strinjamo s tistim, kar piše v besedilu. Hvala. Hvala lepa, gospod Deli. Euh, euh, euh, Hvala lepa. Rada bi se zahvalila. Poročevalcu pa še nekaj bi upozorila. Sedaj smo v zgodovinskem obdobju sprememb. Pred nami je izziv podnebnih sprememb. Tega nisem rekla jaz, ampak to pravimo vsi in razmere so res nujne in to potem prinaša tudi potreba po spremembah v družbih. Potrebujemo tudi drugačna nova delovna mesta. to spremembo moramo spodbuditi tako, da bi se tudi ljudje preusposabljali, da bi prišli do drugačnih, novih delovnih mest. Treba se vprašati tudi o tem, kakšen prihodek bo imel ta delavec v prihodnem obdobju in pa potem na novem delovnem mestu. Poklicne kvalifikacije so pomembne, tudi prihodek je pomemben. Prav tako je treba podariti to, da mm, preusposabljanje, pridobivanje kvalifikacij poteka celotno življenje. Prav tako se treba osredotočiti na dostop mladih do trga dela. To je pomembno. Ne bi se da omenjala številk, te številke so res zelo očitne. če bomo spreminjali industrijo, potem je treba ob tem spodbujati ljud, mlade in pa spodbuditi sistem, da bo zaposloval te mlade. Prav tako je tukaj še neenakost med različnimi regijami in lokalnimi skupnostmi. V nekaterih regijah imamo naprimer več industrija, sama severa Francije, tam je več industrije kot pa na jugu Francije naprimer. Te neenakosti med regijami je prav tako treba poštevati. Treba je spomniti na vlogo podjetij potrebujemo socialno, solidarno gospodarstvo, ki bo omogočalo delovna mesta, ki se jih ne bo dalo preseliti drugam. In potrebujemo tudi delovna mesta, zaradi katerih bomo lažje živeli na tem svetu, ki ne bodo spodbujala podnebnih sprememb. Veliko je govora o energetski učinkovitosti, ampak gledajte, sama bi vas opozorila na gradbeništvo gradbeništvo danes sestavlja 40 odstotkov toplohrednih plinov in pa 8 odstotkov BDP. Vsa gradbeniška podjetja. To bo treba v prihodnosti spremeniti. Kaj ti gledate, tukaj imamo naprimer različne direktive, še posebno direktivo o stavbah. Ta pravi, da naj bi do leta 2020 eh, morali imeti nič to stopnjo eh, energije, torej nekakšne pasivne hiše. In potrebujemo torej nič dostopne energije pri stavbah za bolj uspešen boj proti podnebnim spremembam. Skratka, gradbeni sektor bo treba spremeniti, treba bo povezati različne ljudi, naprimer um, podjetja za veterno energijo, zidarje in vse druge um, v gradbeništvu. Je treba povezati. Tako bi lahko ustvarili nova delovna mesta, prav tako pa bomo poskrbeli za to, da bo ta sektor priživel še dolgo v prihodnosti. Hvala. Hvala lepa in zdaj se vračamo k poročevalcu. Mm. Izvolite, gospod poročevalec. Okay. Predsedujoča, naj povem, da nedvomno vsa mnenja so bila zelo zanimiva, dotaknili smo se zelo pomembnih vprašanj, ampak tako kot smo povedali, nimamo veliko časa na voljo za to mnenje in zato bom poskusil storiti eh, vse, kar je v mojih močeh, zato da najdemo eh, ustrezno rešitev, zato da bodo vsi glasovi nekako eh, zajeti v tem mnenju. Seveda, nova industrija predstavlja lahko mnoga delovna mesta. Industrija se spreminja skozi leta in je videti popolnoma različna od tega, kar je bila v preteklosti. Prišlo je do določenih napredkov in pri tem je treba poštevati okolje, ki je zelo pomembno. In res vsi upam, da bom našel ustrezno rešitev. Hvala lepa. Samo naj povem zaradi omejitev s časom. Torej, poseben postopek je bil sprejet za, ta, za to mnenje in torej mnenje je bilo pripravljeno samo v enem jeziku, torej v angliščini, potem je bilo posredovano po elektronski pošti. Vsekakor vsi člani do 15. novembra bodo lahko podali svoje pripombe, ampak vse mora potekati v angliščini ravno zaradi teh časovnih omejitev. Vem, da to predstavlja problem za določene člane, ampak bi vas prosila, da se tega držite. Torej, rok za vložitev predlogov spremenja je 15. november eh, in eh, glasovanje bo potekalo pa eh, na decembrskem zasedanju. Danes popovdne imamo na vrstnem redu predstavitev uloge in vpliva Evropskega socialnega sklada. Seja se začenja ponovno ob 15. uri. Poročevalka je gospa Pascal Gruni.